Colleagues, may I have your attention, please? Kolegi, prosim za vašo pozornost. Colleagues, uh, if you could please uh, take. Spoštovani kolegi, prosim, da zasedete svoja mesta in mi posvetite pozornost. Člani odbora Ekon, naj vam povem, da sem uh, predsednik uh, odbora Libe in gospod uh, Simon je eden izmed predsedujočih odboru Ekon prosil me, da predsedujem danes. Najprej bomo preverili, ali imamo vsi glasovalne kartice. Če kdo nima glasovalne kartice, naj to prosim nakaže. Dobro, videti je, da imate kartice seboj vsi. Preden nadaljujemo z glasovanjem, bomo opravili poskusno glasovanje. Sekretarjat je namreč tako dejal tako da bomo najprej opravili preskus. Glasujemo. Glasujte, kot želite, za, proti ali pa oddajte vzdržan glas. Gre samo za preskus. Prosim, da glasujete, kakorkoli želite. Glasujemo. Konec glasovanja. 59 za, trije glasovi po, proti in 16 vzdržanih glasov. Hvala kolegom. Prebral bom peti odstavek člena 37 poslovnika glede teh dveh predlogov, ki so pred nami. Če pogajanja privedejo do kompromisa, se o tem ne mudoma obvesti pristojni odbor. Dogovorjeno besedilo se je pred posreduje pristojnemu odboru v obravnavo. Če je dogovorjeno besedilo potrjeno z glasovanjem v odboru, se ga v strezni obliki, vključno s kompromisnimi predlogi sprememb, predloži parlamentu v obravnavo. Danes bomo torej glasovali o obeh besedilih. Najprej bomo glasovali o besedilu, za katero sta pristojna gospod Karinš in gospa Sargentini. Tako da prosim, da poročevalca spregovorita, če tako želite, če ne, pa bi nadaljevali z glasovanjem. Gospa Selžetini, bi kaj nakratko dodali, prosim. Da, Klod, čisto nakratko. Danes za povdan v odboru Libe sem ponovno pozabila na najpomembnejšo zadevo in sicer najlepša hvala vsem eh, poročevalcem v senci in so poročevalcu gospodu Karinšu in hvala tudi obema sekretarjatoma, ki sta pomagala pri tem procesu ko se ozrem nazaj, je trajalo dve leti od trenutka, ko smo začeli z obravnavo do tega trenutka, da sprejemamo uredbom o boju proti pranju denarja. Javni register, ki smo ga unesli strani parlamenta, je res pomemben element v boju proti pranju denarja in financiranju terorizma ter eh, izogibanju obdavčitvi, tako da, se veseli, tako da sem se veselila sodelovanja z vsemi. Hvala, gospa Sržetin in gospod Karinž, bi kaj doja, dodali, sicer ni nujno, ampak vseeno. Hvala, mislim, da vsi radi prisluhnemo drug drugemu, tako da naj podajam še svoj govor. Šlo je za res zelo trnovo pot in sodelovanje med odbori je bilo sicer na začetku nekoliko težavno. S časoma pa je šlo nekoliko lažje. Če bi imeli na voljo še nadaljne pol leta, mislim, da bi delovali popolnoma obrano. Tako da najlepša hvala vsem kolegom kar pet trialogov je bilo potrebnih in težava ni bila na strani parlamenta. Naše stališče je bilo enotno. To težavo je prihajalo v odnosu s svetom, tako da bi se zahvalil italijanskemu predsedstvu za veliko truda vloženega v kompromis, v kompromis eh, s parlamentom predlog je zelo usklajen in um, dokaj v skladu s tistim, kar smo želeli doseči mi kot uh, so zakonodajalci. Hvala v imenu obeh um, odborov. Vama čestitam za izvrstno delo. Najlepša hvala. Postopkovno vprašanje. Najlepša hvala, predsedujoči. Lahko razložite, kako je z glasovanjem? Ali potrebujemo večino v vsakem odboru ali gre za skupno večino? Je ta dovolj? Gre za skupno sejo, tako da gre za skupno večino. Sedaj pa glasujmo. Nadaljujmo torej z glasovanjem. Pred seboj imate glasovane kartice. Oh, gre za poimensko glasovanje. 45 gre za poimensko glasovanje, gre za skupno večino, za večino je potrebnih 45 glasov. Zdi se mi, da nam bo uspelo, tako da ne bo težav. Mislim, da ne bo šlo za tesno glasovanje. Sedaj glasujemo. Gre za dosje Karinš in eh, Sargentini glede boja proti pranju denarja. Seven votes for, two against. 87 glasov za, 2 proti, 1 vzdržan glas. Besedilo je torej sprejeto. Dobro, sedaj pa nadaljujemo z naslednjim eh, dosejem, za katerega sta poročevalca gospod Simon in gospod Kirkop. Bi poročevalca rada kaj dodala. Najprej Simon. Hvala. Glede vprašanj, o katerih smo razpravljali tu, so bila manj sporna kot v primeru direktive uredbe o boju proti pranju de, denarja. Glede na zbiranje informacij, ki se nanašajo na plačnike in prejemnike plačil, um, gre za občutljive informacije, smo pa zadovoljni z rezultatom, sploh ko gre za zaščito osebnih podatkov. To je zelo pomemben element, katerega katerega smo mi želeli izpostaviti. Sedaj pa gospod Kirkop Zalibe. Rad bi se zahvalil vsem, ki so sodelovali v tem postopku. Hvala za vse pripombe. Najlepša hvala, gospod Kirkop, in najlepša hvala obema poročevalcema. Začnimo z glasovanjem. Glasujemo. The vote is closed konec glasovanja. 83 glasov za, 4 glasovi proti in 3 vzdržani. Besedilo je sprejeto. Čestitke poročevalcema. Besedilo bo, obe besedili boste na to predloženje na plenarnem zasedanju. Najlepša hvala kolegom, s tem smo zaključili.